Zapisnik je torej sprejet. Prehajamo na sporočila. V skladu z eh, torej členom 211 eh, odbor za ustavne zadeve predlaga um, tolmačenje člena 187 glede um, sestave članov in namestnikov. Če torej pride do kakšne spremembe, ima pravico namestnik ali član iste politične skupine do začasne eh, nadomestitve tega člana v skladu z 186. členom peti odstavek ali pa do imenovanja novega člana ta pravica temelji na od, odločitvi parlamenta in zagotavlja dejstvo, da lahko glasuje dovoljšno število članov politične skupine, torej ki je enako kot preden je prišlo do izpraznitve sedeža in torej to velja, dokler 40 poslancev ne nasprotuje pred začetkom naslednje seje. Besedilo je na voljo uh, na spletni strani Seance on Direct. Drugo sporočilo. Litvijske oblasti so povedale parlamentu, da je bila izvoljena Justina Vikoskajta, ki nadomešča Viktorja Juspajktiča. In sicer z 21. začetkom 21.